izvolite beseda je vaša gospa mogherini hvala predsedujoči v siriji se soočamo z največjo človekoljubno tragedijo v naši regiji po drugi svetovni vojni šest milijonov in pol siricev je notranje razseljenih in če se bo, bodo boji nadaljevali bodo to verjetno jutrišnji begunci približno štiristo tisoč ljudi nima dostopa do človekoljubne pomoči zlasti na območjih, ki so oblegana. Dosegli smo 4,6 milijonov sirskih beguncev v sosednjih državah in zelo verjetno je, da se bo ta številka še povečala zaradi intenzivnih bojev, ki potekajo po državi. Stradanje znotraj Sirije se uporablja kot vojno orožje zoper najšipkejše in najbolj občutljive Eh, zlasti imam tu mislih ženske in otroke. Sirska vlada je zdaj zagotovila človekoljuben dostop v Madaj, ampak to nikakor ni dovolj. V preostalih obleganih mestih so ljudje že mesece ujeti, ne morejo oditi, nimajo dostopa do hrane, do zdravil, nimajo dostopa do osnovnih storitev. Več lokalnih prekinitev ognja, ki eh, so bile dosežene v zadnjih mesecih, je obetavnih. Eh, naprimer v eh, nekaterih predmestjih, ampak vendarle to ni dovolj. In nujno je doseči premiknitev ognja na eh, državni ravni. Bombardiranja se osredotočajo tudi na civilne eh, tarče, tako strani vlade kot drugih in to je nespremljivo. Zato pozivamo vse strani v političnem procesu naj prenehajo z bombardiranjem civilnih tarč in nasiljem in da v celoti spoštujejo mednarodno človekoljubno pravo. Grozljivo oziroma katastrofalno bi bilo, če bi vendarle uspeli uh, sprožiti političen postopek, pa se razmere na terenu ne bi izboljšale. To bi pomenilo ogromno trpljenja za eh, tamkajšnje ljudi. Nekaj napredka smo dosegli proti Daješu v Iraku, manj pa v Siriji, ampak teroristična skupina eh, najverjetneje ne bo v celoti poražena, če se bo eh, državljanska vojna v Siriji nadaljevala. Eh, Eh, kajti njihovo eh, eh, preživetje temelji na kaosu in izkoriščanju razhajanj. In samo, če bo Sirija končala svojo državljansko vojno in dosegla spravo, bo mogoče dokončno poraziti islamsko državo. V teh dneh in tednih ob zavedanju vsega, kar sem povedala in da gre tu za. Eh, resen predpogoj za ne samo boj, ampak tudi zmago nad eh, Daješom, smo se zelo, si zelo prizadevati, eh, prizadevali vzpostaviti enotno fronto, tako znotraj Sirije kot širše. Evropska unija igra pomembno vlogo zlasti po človekoljubni plati, pa tudi zato, ker zelo dobro vemo, da konec vojne v Siriji je ključen za našo varnost, kajti to je predpogoj za boj proti islamski državi in da je to seveda tudi v našem interesu. Dosegli smo konsens v mednarodni skupini za Sirijo, najprej na Dunaju z dvema krogoma težkih, a uspešnih pogajanj in potem še v New Yorku decembra. In vse to je pripeljalo do sprejetja resolucije Združenih narodov eh, 22.54, ki je bila soglasno sprejeta decembra. Končno nam je uspelo zediniti eh, mednarodno skupnost glede tega, kako naprej. Eh, in s tem lahko pokažemo sircem in tudi ostalim regionalnim akterjem, da je mednarodna skupnost enotna glede poti naprej. Ta rešitev poziva k eh, znotresijskim pogajanjem med vlado in opozicijo. Potekajo priprave, kot veste, in pogajanja naj bi se začela v Ženevi najverjetneje naslednji teden. Predviden je, eh, predvidena je časovnica šestih mesecev za spostavitev vlade v Siriji in osemnajstih mesecev za svobodne in pravične volitve na podlagi nove sirske ustave. Potrebno je pojasniti, da eh, bodo seveda eh, volitve mogoče samo, če bodo v nje sodelovali tudi vsi sirci, ki so zdaj izven države. Eh, Potrebno je seveda uvesti tudi ukrepe za izgradno zaupanja med pletenimi stranmi in eh, za spremljanje prekinitve ognja. Gre za zelo ambiciozno časovnico in za zelo ambiciozne načrte, ampak jasno je, da si ne moremo privoščiti, da bi popuščali. Moramo si zastaviti visoke cilje, zato da bomo imeli vsaj nekaj upanja, da se bo ta postopek vendarle začel. Ko se približujemo miru, ko postaja vse bolj realna možnost, da se bo ta postopek začel, vidimo, da je eh, nasprotovanje sovražnikov miru eh, vedno večje in trenutna faza je neko okno priložnosti, ki ni obstajalo v preteklih letih. Naj povem tudi, da to okno najverjetneje ne bo ostalo odprto večno in da ne smemo izpustiti iz rok te priložnosti. Dodam lahko tudi, da mislim, da nam je končno uspelo za isto mizo na eh, iz, sirski konferenci zbrati vse regionalne akterje, tudi zato, ker nam je julija lani uspelo doseči dogovor glede iranskega programa in to je Eh, odprlo vrata za možnost, ne realnost, ampak možnost drugačnega sodelovanja v celotni regiji. Eh, več o tem bom povedala v, zadnji, v naslednji razpravi. Zelo rada, kadar sem tu, eh, ostanem z vami kar nekaj časa, ampak kot rečeno, pogoji obstajajo, ampak pot bo eh, zahtevna in trnova za vse. Sirija lahko računa na našo podporo. To temo smo uvrstili na vse svete za zunanje zadeve. Včerajšnje eh, zadnje je potekal ravno včeraj in dolgo smo razpravljali o tem, kako poenotiti podporo temu procesu in kako podpreti eh, delo s Stafanom Esturo. Sama sem v stiku z njim, pred nekaj dnevi sem se sestala z njim v Bruslju, da bi se pogovorila o pripravi pogajanj in o poti naprej in o tem, kako bi Evropska unija skupaj z državami članicami lahko nadalje prispevala k izvajanju resolucije Varnostnega sveta kot sem povedala včeraj, eh, eh, eh, kot sem povedala, so včeraj zunanji ministri govorili o Siriji in nadaljem delu na tem področju. Evropska unija in države članice bodo podprle pogajanja in tranzicijski proces, kar zdajva posredovanje, strokovno znanje in doseganje konsenza. Podprli bomo prekinitev ogna in ko bo prekinitev ogna vzpostavljena, to je tako za lokalne kot, lokalne kot za nacionalno raven, bomo okrepili pomoč sirskemu ljudstvu. To pomeni eh, sanacijo in ponovno izgradnjo države, kajti kot to počnemo v Iraku, eh, je ključno, da osvobojena območja, kjer vlada eh, prekinitev ognja, takoj oskrbimo s človekoljubno pomočjo, čim je mogoče zagotoviti dostop. Kot veste, je Evropska unija največja donatorka v sirski krizi, eh, največ prispeva k eh, obvladovanju te krize. Skoraj 5 milijard evrov smo doslej že mobilizirali in ministri so se včeraj zedinili tudi glede skupnega pristopa Evropske unije in glede priprav na konferenco v Londonu, ki, bo, ki jo bo gostilo Združeno kraljestvo ob podpori eh, Nemčije in Kuvajta in ki bo potekala v začetku februarja. Pripravili smo že eh, precej podpore eh, za Turčijo, predvidevamo tudi svežne podpore za eh, Libanon in Jordanijo, pri čemer jih ne želimo podpreti samo pri delu, ki ga upravljajo za begunce, ampak želimo tudi okrepiti odpornost teh držav, ki sta, vsaj Jordanija in Libanon, zelo izpostavljeni. In nedvomno uh, bo danes to tudi še omenjeno v razpravi, ampak ena od glavnih prednostnih nalog Evropske unije je, da pomaga okrepiti odpornost teh dveh držav, zato da bi preprečili, da bi prišlo do paca varnosti ali socialnih, uh, ekonomskih in političnih težav, zaradi katerih bi se že sedanja eh, sirska kriza še poglobila. Uh, Pripravljeni smo za hitro napotitev človekoljubne pomoči, ko se bodo razmere na terenu spremenile. Eh, in eh, upamo, da ko se bomo približali nečemu, kar je podobno miru, bomo eh, lahko podprli državo, da se bo sama obnovila. Eh, kar zadeva naslednjo razpravo o napetosti med uh, Iranom in Saudsko Arabijo, lahko povem, da sem se nadolgo pogovarjala z ministri obeh držav in posredovala sem poročilo, sporočilo, da kljub uh, vsemu uh, moramo zagotoviti, da dvostranske težave in napetosti ne bodo kakorkoli vplivali na razvoj mirovnega procesa v Siriji, ki se je pravzaprav šele dobro začel. Uh, ključno je, da kot evropejci skupaj na usklajen način v sodelovanju s partnerji, torej ZDA in drugimi, eh, posredujemo enotno sporočilo vsem sogovornikom v regiji. Vsi tisti, ki lahko vplivajo na eh, stranke v sporu v Siriji, morajo prispevati k doseganju miru takoj so potrebni ukrepi za izgradnjo zaupanja, zato da bomo ustvarili boljše pogoje za pogajanja in le na ta način bomo zagotovili verodostojen proces, ki bo prinesel čim hitrejše rezultate. Gre za kritičen moment za politični postopek, tako to, kar je bilo. Eh, dogovorjeno prej, kot kar je bilo sprejeto v New Yorku, se mora prenesti v realnost. Samo sirci in eh, sirski politiki lahko to dosežejo ob podpori eh, mednarodne skupnosti, seveda, ki jim jo tudi nudi. Prejšnji teden sem se sestala z Ižabom, ki je voditelj skupine pogajalcev. Povedala sem, da je Evropska unija pripravljena eh, nuditi podporo času pogajanj in tudi pri politični tranziciji, ko se bo ta začela. Podpiramo tudi eh, delo našega eh, odposlanca, ki poskuša zagotoviti udeležbo vseh eh, v pogajanjih in pomagamo mu tudi pri težavnem eh, organiziranju teh pogovorov. Kajti samo celovita zastopanost vseh. Eh, sprtih strani eh, nam eh, bo zagotovila doseganje konsenza. Naj povem še nekaj, kar običajno ni omenjeno, ampak vloga civilne družbe pri iskanju rešitve za ta konflikt eh, je tu v spredju. Mislim, da bo civilna družba v Siriji igrala pomembno vlogo pri izgradnji zaupanja in pri spremljanju eh, sprejetih rešitev tudi prekinitev ognja. Zato je potrebno njihove predstavnike čimprej vključiti v pogajanja. Tudi vse verske eh, in druge manjšine morajo imeti svojo besedo. Izključitev teh skupin iz kakršnih koli razlogov bi bila nespremljiva. Samo z vključujočim pristopom bomo dosegli eh, nacionalno spravo. To pa bo tudi najbolj učinkovit način, kako poraziti Daješ. Temu smo bili priča v preteklosti v Iraku in poskusiti se moramo izogniti napakam, ki smo jih zagrešili v preteklih letih izgradnja nesektorske eh, demokratične eh, Sirije, ki bo svobodna, je pravzaprav šele čisto na začetku. Sem pa prepričana, da je mir mogoč in v zadnjem letu smo pokazali, da so nekatere neverjetne in zelo pozitivne stvari vsekakor mogoče. Lahko sprožimo eh, tranzicijo, lahko porazimo Daesh. Mednarodni akteri so po petih letih petih dolgih letih končno enotni glede tega, kakšna je pot naprej. Zdaj pa je na sircih, da izkoristijo to priložnost, da začnejo s spremembami, da ustavijo vojno in da ustavijo Daesh. Eh, in kot jim vsi eh, zagotavljamo, morajo vedeti, da bomo na njihovi strani, da bomo še naprej delali za enotnost mednarodne skupnosti in da si bomo prizadevali za to, da bi ta proces lahko stekel. Hvala. Zdaj pa sem ravno kar prijela novico, ki je povezana s prejšnjo razpravo. Mi dovolite, da vam posredujem dobro no-, novico. Kolumbska vlada in FARC sta ravno kar razglasila, da je bil potrjen sporazum in tudi prekinitev ognja v Havani. Torej, uh, upam, da bom lahko večkrat posredovala take novice. To je odlična novica, podpredsednica. Z vašo uvodno izjavo v zvezi z razmerami v Siriji odpiramo to razpravo. Najprej dobijo besedo predstavniki političnih skupin. Najprej gospa Gabriel v imenu skupine ELS za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, hvala visoki predstavnici, hvala za vašo predanost in za jasno sporočilo. Pokazali ste, kaj je na kocki za Evropsko unijo. Zagotoviti moramo, da bo dosežen napredek na politični in človekoljubni ravni. V tej trenutku bi opozorili na štiri elemente. Prvič, Eh, skrbniški sklad in prispevki držav članic. Vemo, da če želimo obvladovati humanitarno krizo, moramo se tega lotiti danes, pa tudi pričakovati, kaj nas čaka jutri. Pri obljubljah ne smemo pozabiti, da gre tu, tu tudi za odziv na migransko krizo, ki nas tako zaposlije. Potem razprave oziroma pogovori v Ženevi. Razmere na terenu morajo pokazati eh, predanost vseh temu procesu. Eh, ne samo, da mora ta potekati v dobri veri, ampak moramo vzpostaviti povezavo med eh, upanji sircev in med rezultati, ki bodo doseženi tekom teh pogovorov. Potem eh, vprašanje sestave delegacije opozicije, ki bo sodelovala v pogajanjih. Ločitve med mednarodnimi partnerji tu ne smejo prispevati k, k razhajanjem na sirski strani. E, decembra smo se zedinili glede tega, kako to rešiti in upam, da tudi posebni odposlanec e, e, bo pozoren zlasti na vključevanje žensk. To je ključno za prihodnost Sirije. In pa še izmenjava mnen, ki ste, ga, ste jo imeli včeraj z, ministri, eh, z ministrom Jordanije in Libanona. Vse, kar ste povedali, je zelo pozitivno. Potrebno je obladovati krizo eh, in podpreti ključne partnerje v regiji, zlasti spričo priseljenske krize. Tudi Eh, to je vplivalo na sirsko krizo in tudi tu se moramo kaj naučiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Boštinaro, v imenu skupine SD za dve minuti. Prego Viktor. Mile grazie, onorevole prezident. Hvala lepa, gospod, eh, podpred, gospod predsedajoči. Hvala visoki predstavnici. Državljanska vojna v Siriji je stopila v peto leto in priča smo tragediji, ki se odvija v Madaji. Ponovno vidimo eh, norost, ki eh, tvori oziroma prinaša vojno in nasilje v državo. Vsi imamo pred očmi podobe eh, mladih, ki eh, morijo svoje sodržavljane. Eh, In uh, veseli me, da je končno uspelo zagotoviti uh, humanitarno pomoč v mesta, kjer so ljudice trpeli zaradi obleganja. Vendar je še veliko mest po Siriji, ki trpijo isto usodo. Ne smemo pozabiti na to, kar je povedati gospod Ban Ki-moon. Uh, Eh, izkoriščanje stradanja eh, kot orožje v vojni je eh, zločin zopr človeštvo in ga je potrebno kaznovati. Potrebujemo čim hitrejšno politično rešitev. Ta pa bo omogoča samo, če uresničimo resolucijo 2254 in Dunajsko resolucijo. Ravno tako pa potrebujemo eh, ukrepe, ki bodo ustvarili ustrezne politične razmere, kajti le te bodo lahko pripeljale do eh, trajne rešitve. Bombardiranja, tudi tista z ruske strani, eh, brez diskriminacije pada tudi na civilne tarče. Vse to je neproduktivno. Potrebno je vključiti uh, vse lokalne akterje in sosednje države pri iskanju rešitev. V tem smislu uh, pozdravljam eh, prizadevanja za izgradnjo zaupanja in res upam, da eh, bomo čim brej zabeležili pozitivne rezultate. Mir v Siriji je edini način, kako lahko zagotovimo zmago nad Daješem. To je tudi eh, edina možnost, kako ustaviti pritok beguncev in upam, da bomo nekega dne porazili norost Daješa. Minuto, prego. Gospod Belder za EKR za minuto. Dank u wel, meneer de voorzitter mevrouw de hoge vertegenwoordiger, ik twee kwesties. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Visoka predstavnica, imam dve vprašanji, ki bi jo želel zastaviti v zvezi s sirsko tragedijo. Vemo, da so določeni deli države okupirani, vemo, da je krščanska eh, manjšina pogosto žrtev, da se eh, uporablja eh, najrazličneje metode, tudi obleganje kot eh, vojno orožje in to zadeva vrsto mest in vasi. Na nekaterih krajih je pod obleganjem tudi 200 tisoč ljudi in na številnih mestih koalicija proti Daješu eh, preleta območja med eh, temi silami so eh, tudi evropejci, ampak zakaj so ruska letala edina, ki zagotavlja tudi pakete hrane? Zakaj tega ne počnemo evropejci? Potrebno je preveriti, kaj se dogaja tudi na kurdskih območjih, prihaja do zasega hiš in prihaja do kurdskih napadov na kontrolne točke v krščanskih eh, območjih. Vse to terja ukrepanje tudi strani Evrope. Hvala lepa, gospod Telička, za dve minuti. Eh, Hvala, predsedujoči, gospa podpredsednica. Najprej čestitke za dobre novice iz Kolumbije. Eh, čez nekaj mesecev bom z veseljem, upam, tu tudi o ponoči, če bom lahko čestita tudi za Sirijo. No, ne želim biti predolg, ampak eh, v zadnjih dneh sem prebral zelo obsežen dosje na tem področju, pa vseeno nekaj pripomp. Pet let krvave vojne je nedvomno prineslo eh, posledice za sirce v prvi vrsti, ampak vendarle. Posledice tega čutimo po vsem svetu. Mislim, da vidimo uničujoče posledice daljšovih terorističnih napadov na eh, eh, francoske, eh, turške, eh, ruske, eh, saudske sile in še marsikoga drugega. Zadnje leto je bilo res budnica za eh, Evropo, še posebej. Sirska vojna eh, spreminja politike po vsej celini, zlasti, ker je e, rešitev vprašanja sirskih beguncev e, nekako postala e, vprašanje, ki je bistveno povezano z obstojem Evropske unije. Tudi teroristični napadi v Parizu so dejansko pokazali, da gre za grožno, ki je vsak dan prisotna po celotni eh, celini. Nedvomno bomo dosegli napredek v Ženevi, ne moremo si privoščiti, da bi spodleteli in štiri točke so tu ključne. Vse strani, vključno z Asadovim režimom Rusijo in Iranom, morajo spoštovati resolucijo 2254 Združenih narodov in morajo takoj ustaviti vojaške napade na civiliste in mora zagotoviti dobavo humanitarne pomoči po vsej Siriji, vključno z obleganimi eh, območji, predvsem gre tu za Madajo. Vsaka politična rešitev pa je nemogoča brez izboljšane človekoljubne situacije. Eh, jasni so cili pogovorov, jasni je načrt za pregled na nova vlada, za prehod na novo vlado brez Asada ključno pa je vključiti vse eh, regionalne in lokalne akterje in zagotoviti konstruktiven eh, proces. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti deeskalacijo širše vojne v Siriji. To je predpogoj za zmago nad Daešom. Eh, nobena rešitev, ki ne bo upoštevala sirske dinamike, ne bo učinkovita, ker morajo, eh, moramo upoštevati prednostne naloge vseh vključenih akterjev. Najlepša hvala in veseli me, da Češka eh, ambasada ostaja v Siriji, ki je namreč zadnja od evropskih in vam bo z veseljem pomagala. Hvala lepa, upam, da se boste drugi držali časa, ker zamujamo. In vi ste porabili več, skoraj eno minuto več, kot ste imeli odmerjeno. Gos, naslednji je gospod Adži Georgios. Girija Mogherini. Hvala lepa, spoštovana gospa Mogherini. Ne vem, če je tu kdo, ki lahko pove nekaj o Siriji, kar je mogoče realizirati. Če je kdo takšen v tej dvorani, bi ga morali res poiskati, kaj ti. Vsi, ki so govorili o arabski pomladi, so lahko slišali, da eh, ne bo tako. Mi smo vedno rekli, da bo temu sledila arabska zima in eh, temu seveda ne se priča da vsak, se vsak dan nekaj ljudi utopi v morju in če iščemo rešitev, potem je rešitev v tem, da eh, zveremo vse udeležene stranke za okroglo mizo. Vedno več je tudi napetosti, hkrati pa se eh, dogajajo grozovitosti. Eh, rad bi pozval oziroma opozoril na bivšega predsednika Busha in eh, mu povedal, kaj se je zgodilo po njegovi politiki, ki ni prinesla pravih eh, sadov. Poglejte si na milijone beguncev, na ljudi, ki so umrli na tokove beguncev preko sredo zemlja. Hvala lepa, gospod Lohbihler frau präsidentin sehr geehrte hohe vertreterin! die wiener gespräche. dunaj je zbudil upanje na novo mirovno gibanje ta proces se je zdaj spet zaustavil in eh, vprašanje je ali bo sploh prišlo do srečanja ki je načrtovano za ta teden v ženevi. lahko predvidimo da se pogajanja tako dolgo ne bodo nadaljevala dokler ne bomo dobili nekega skupnega mnenja glede najpomembnejših točk. Vladne sile in eh, njihovi zavezniki bi se morali ustaviti, prav tako bi morali zaustaviti eh, lakoto in obleganja, kot je tisto v Madaji. Zato moramo izvajati pritisk eh, na Rusijo, Iran, torej zaveznike Sirije, tako da bi prišlo do zaključka takšnega dogajanja. Prav tako moramo ugotoviti, koga vključiti v eh, razprave. Sploh glede kurdov bi se mora Evropska unija jasno pozicionirati, eh, predvsem pa moramo najti načelno rešitev. Ključnega pomena je tudi zauzemanje za izboljšanje humanitarne situacije sirskih civilistov tudi v sosednjih državah. Ker zadeva konferenca donatorjev, ki ne bila februarja v Londonu, tam je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva za civilno prebivalstvo v Siriji in poskrbeti za to, da bo ta pomoč do njih tudi pravočasno prišla. Hvala lepa, gospod Borgecijo. Um pogovori med Sirici, ki so predvideni za 25. januar, želel bi vedeti, če tudi visoka eh, komisarka meni, da bi to lahko preložila zaradi tega, ker ne prišlo do dogovora. Sam depistura je priznal, da ne ve, eh, kdo sploh naj bi oglod opozicije, naj bi sodeloval pri teh pogovorih. Torej smo še zelo daleč. Ambiciozni so cilji. Treba je vedeti tudi, kako jih bomo dosegli. Treba je pa tudi mm, govoriti o odgovornih za to človekoljubno situacijo. Treba je tudi govoriti o fundamentalistih v opoziciji, pa o Turčiji. Nikoli nam ne, govor, ne poveste nič o vlogi Turčije. Mislim pa, da bi bilo zelo zanimivo poznati z Evropske unije glede trgovanje. Uh, um, ISIS-a z Turčijo. Torej, če je res to, kar pravijo Rusi, mi bi morali vedeti, kakšna je situacija. Mi v Evropi prek komunikacije, ki jo dobimo od, od Moskve in um, Boj z Daješom izvaja uh, Rusija, oni jih bombardirajo, ne obstaja nič drugega, to je resnica. Gospod Golniš je naslednji. 250 tisoč žrtev, 300 spomenikov, kulturnih spomenikov je ogroženih, e, ljudi križajo, z otroci se trguje, prihaja do obglavljen. Vse to se mora končati, vendar je zato treba izpolniti določene pogoje. Najprej e, se treba pogovarjati z zakonito vlado v tej državi, ne glede na to, kakšno naše stališče do nje. E, poleg tega je treba zaustaviti podporo džihadistom tudi iz Katana, e, vključiti je treba tudi Iran, Rusijo in e, stalne članice varnostnega sveta. Ne smemo biti naivni in misliti, da lahko vse rešimo s tem, ko bi dosegli nekje večino na splošnih volitvah, na katerih bi lahko sodelovali tudi begunci, džihadisti, nikoli ne bodo sprejeli takšnega dogovora. Peti pogoj pa je, da je treba mir spostaviti, če je treba tudi z silo, z mednarodnimi vojaškimi silami, tudi iz držav iz nemuslimanskih držav, ki niso deležene v konflikt eh, in z eh, članicami varnostnega eh, sveta, z zahodnimi. Bombardiranji ne bomo spostavili miru, gospod Štetina. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod in gospodje. ISIS in Asadov režim so glavni akteri v tej civilni vojni državljanski vojni. Zavezniki, kot so Rusija, so začeli delovati. Novembra se je vključila eh, Rusija, ko je začela opozicija zmagovati. V tem času je Asada rešila eh, Rusija in sproži se nov val beguncev. V Evropski uniji je slišati nekatere, ki pozivajo k sodelovanju z Rusijo. Tudi Milozeman je pozval k podpori Asadu. Tudi v ELS-u se je pojavljalo vedno več glasov za sodelovanje z Rusijo pri boju proti terorizmu. Mislim, da je to absurdno in šizofrenično. Ne smemo tega narediti zato, ker bi sodelovali z državami, ki izvaja državni teror. Ne moremo po eni strani sankcionirati Rusije, po drugi strani pa z njo sodelovati. Asadov režim je bistveno bolj smrtonosen kot eh, IS, ki je povzročil 1400 smrti Asadov režim, pa v istem času več kot 12 tisoč eh, mrtvih, ključno z otroci in ženskami. Asadov režim je tudi mučil zelo veliko ljudi. Mislim, da je sadov režim nevarnejši od ISIS-a. Hvala lepa. Naslednji je gospod Weidenholzer. Hvala lepa, gospa. Predsednica, dogajanje v Siriji je prava tragedija. Na 100 tisoče mrtvih, uničena pokrajina, polovica prebivalstva je izgubila eksistenco skoraj 5 milijonov jih je pobegnilo v tujino, vsi poznamo te številke. Sosedne regije se soočajo z ogromnimi obremenitvami, begunski tokovi pa so tudi preizkušnja za Evropsko unijo. Hitra rešitev je zato bolj nujna kot dajkoli prej. Vsi na to upamo. Resolucija Združenih narodov je za mnoge znamenita luč na koncu tunela treba je spraviti za isto mizo vse eh, sprte eh, strani, zato da bi se nekaj premaknilo naprej. In tukaj bi eh, se zahvalil, izredno zahvalil visoke predstavnici za njena prizadevanja, saj dela v tej smeri zelo intenzivno. Vsi bomo z nestrpnostjo pričakovali naslednje tedne, hkrati pa se bo vojna nadaljevala, ljudje umirajo, ljudje bežijo pred eh, bombami, ki naj bi končale eh, vojno in pred kasetnimi bombami Asadovega režima. Ne zadošča, da čakamo na veliki čudež usporedno, eh, moramo izpolnjevati naše obljube, potrebujemo varna območja, v katera se lahko ljudje zatečejo. Sam sem, ljudje si to želijo, sam sem to uh, Eh, videl v Kobanejo, ljudje si želijo nazaj. Mnogi ljudje vojne ne bodo preživeli, ker eh, bodo umrli od lakote. Bombardiranje bo terjalo nove žrtve, imamo še veliko političnih ujetnikov, te ljudi potrebujemo za izgradno demokracije. Pasar Kadavi, demokrat prve ure je eden izmed njih, ne vemo, a je še pri življenju. Prav tako moramo razmisliti o novem maršalovem planu za to regijo. To bo osnova za to, da se bodo ljudje lahko tja vrnili. Hvala lepa. Gospa Šake je naslednja. Hvala lepa, gospa predsednica, visoka predstavnica. Pozivam da vas, da pozovete Iran, da konča vojno v Siriji in da neha podpirati Asada. Eh, slike umirajočih otrok v Madaji in nas eh, spominja na grozote, ki jih doživljajo ljudje v Siriji. Smo leta 2016 in zgleda, kot da smo pozabili, da tega nismo želeli več eh, dovoliti. Asad in Rusija še vedno bombardirajo. Evropska unija mora narediti več. Vse, kar lahko naredi, kar je v njeni moči pokazati moramo boljše vodilne sposobnosti, poskrbeti za reševanje humanitarne krize. Dokler se to ne bo izboljšalo, bodo ljudje bežali iz Sirije in iz okolice Sirije. Sirska kriza vpliva tudi na nas preko terorja ISIS-a. Preveliko držav eh, članic ni naredilo dovolj treba je storiti več. Hvala lepa, gospod, gospa Arnutu. Merci, madame la présidente. Chers collègues. Hvala lepa, gospa predsednica, dragi kolegice in kolegi. Čez nekaj tednov bo vojna v Siriji dvijala že pet let, arabska pomlad, pa je bila pravzaprav prava mora za civilno prebivalstvo. Sirija je prizadeta in tudi ostale države so prispevali k temu, ker so podpirali sirski upor, v katerem so sodelovali dokaj zmerni džihadisti in nič se nismo naučili iz Libije, iz Iraka. In zdaj eh, smo priča lakoti v Madaji. Mesto, ki so ga zasedali džihadisti iz Al-Nusre. Novinarji so tam poročali, da pomoč ne prihaja v mesto, da okupacijske sile prestrežejo pomoč in tisti, ki so lojalni do Asadovega režima, so talci. Zato je nujno, da normaliziramo diplomatske odnose z sirsko vlado. Zadnje poročilo glede pre, prepovedi uporabe kemičnega orožja kaže, da so sirci popolnoma uničili svoje kemično orožje. Hvala lepa, gospod Kan je naslednji. Pred kratkim smo videli eh, slike umirajočih od lakote, otroka, žensk, starejših v Madaji. To se uporablja kot eh, orožje za kolektivno eh, kaznovanje. Ne moremo dovoliti, da bi se pogajali za hrano in eh, vodo. To je vojni zločin. Madaja ni edino mesto, ki je okupirano v Siriji. 400 tisoč ljudi naj bi trpelo lakoto. Evropska unija bi morala zagotoviti takojšno dostopnost oziroma dostavo humanitarne pomoči. ISIS in eh, ostali se bodo še krepili, dokler bo mednarodna skupnost dovolila eh, stradanje, eh, teror. Nadaljevati moramo z Dunajskim procesom v mednarodni skupnosti, lahko izpogajamo neko rešitev. Vaša odločitev, da date trgovinske preferencijale Jordani je dober korak naprej. Zdaj treba spraviti vse strani za isto pogajalsko mizo in združiti vse moči za boj proti terorizmu. Iran in Saudsko Arabijo moramo pozvati, da delata skupaj, zato da bi končali najhujšo humanitarno krizo v zadnjih letih čas, je, da končamo vojno in prinesemo mir vsem prebivalcem Sirije. Gospod Arnold ima modri karton za vas. Sprejemate, ja. Jeremy Corbyn, vaš eh, voditelj, gospod Kan je rekel, da ima ISIS eh, ne, tudi svoje močne strani. Če se strinjate z njimi in katere so? Vse, kar vem, je, da se moramo z eh, ISISom ukvarjati. Izkoriščajo eh, islam za svoja dejanja. Več, ko bomo naredili za to, da odstranimo ISIS, bolje bo. Naslednji je gospod Kosolino. Na točki razprave, na kateri smo, lahko dodamo samo to, da vas pozavim, pozovemo in uh, omenimo pomembno delo, ki ga opravljate. Moramo osredotočiti vse delo za to, da bodo odločitve OZN e prek um, resolucije 2254. Eh, ki zadeva roadmap, torej da bo vse to v naslednjih tednih postalo konkretno, konkretni ukrepi in zato vam želimo izraziti zaupanje tega parlamenta, eh, zato da bi ta možnost, ki se je odprla, postala izvedljiva. Vemo, da je na poti še veliko ovir. Imamo človekoljubno eh, tragedijo in ustrajam, to sem že povedal v preteklosti, da gre za tragedijo cele generacije eh, Sirice, v zlasti otrok na katere bi se morali osro osredotočiti in jim nameniti um, neke vrste maršalov načrt. Potem pa za premirje tukaj potrebujemo dve, eh, dva pogoja. Treba je preseči nezaupanje med različnimi skupinami, med eh, tistimi, ki se borijo proti Daješu in eh, razširiti pozitivno Eh, vzdušje, žal so govorcu eh, oduzeli mikrofon. Naslednji je gospod Freund. Hvala lepa, gospa predsednica. Upravičeno se pritožujemo, da se odločitve in izjave o nameri mednarodne skupnosti počasi izvajajo. Tudi vse v zvezi s Sirijo se to dogaja počasi. In eh, ker ste govorili o dobrih novicah iz Kolumbije, imam slabe novice za vas. New York Times je zvečer napisal, da kdo, eh, kdo naj, se sprašuje, kdo naj bi eh, bil za mizo in kdo bo sploh prišel na pogajanja. Vsi sicer želijo mir, vendar pa zelo počasi napredujejo na tej poti. Eh, enako velja za pomoč eh, mestu Madaji. Prihajamo šele, ko ljudje že umirjajo od eh, lakoti. Proces je seveda težaven, ampak tako kot pri jedrskih pogajanjih z Iranom, se mora tukaj Evropa bolj prizadevati, predvsem zaradi ljudi, ki tam še živijo. Zdaj pa bom preklopil angliščino, mogoče bi morali začeti telefonirati in spraviti vse ljudi za pogajalsko mizo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Andrulakis. Drama, ki jo doživljajo ljudje v Siriji, se nadaljuje na tisoče mrtvih eh, in beguncev. Vidimo majčkeno upanje, ki se je sprožilo z dunajskim procesom. Ampak kljub humanitarni pomoči je do prejšnjega konca eh, tedna umrlo pet novih ljudi v Madaji. Izis je obil čez eh, sto eh, pomočnikov in še več jih je ugrabil. Vsi si moramo prizadevati za mirno Sirijo. Ne smemo izvajati teh nevarnih geostrateških scenarijev in nekaj še k begunski krizi očitno je, da te eskalacije ne bomo dosegli brez izboljšanja situacije v Siriji. Izvajati moramo to, kar smo sklenili, sloh kar zadeva preselitev beguncev. Ne moremo po vsakem koraku spet počivati. Zdaj pa keč dihaj enega na skupino. Gospa Peter je prva. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je nujno najti politično rešitev spora med vsemi zainteresiranimi akterji, tako da bi po petih letih vojne začeli reševati situacije in tako da bi mirovna pogajanja prinesla neke rezultate. Daesh ali ISIS predstavlja veliko nevarnost in zahteva skupno in hitro reagiranje. Samo v februarju 2015 so napadli 35 krščanskih vasi, 250 ljudi je ugrabil in jih je eh, izgnal iz vlastnih domov. Danes je še slabše. Ljudje stradajo, krščane obijajo in to je velik problem tudi za Sirijo, ki bi moralo, raz, morala razumeti, da je spoštovanje veroizpovedi tudi en od pomembnih faktorjev demokracije. Mi pa moramo storiti vse, kaj v naši moči, da bi spodbudili vse akterje, da se borijo proti Izisu in se potrudijo za doseganje tako zelo potrebnega miru. Pa lepa naslednja je gospa Lauristin. Gospa predsednica, najprej bi se zahvalila Federiki Mogherini za vse, kar je že naredila, še posebej pa za to sporočilo upanja, tudi če je izraženo zelo previdno, ko ste nam povedali eh, priložnosti, ki se odpirajo. Te priložnosti moramo zgrabiti in v tem smislu naj povem tudi, da bi morda morali začeti razmišljati tudi o prihodnosti Sirije po vojni. Eh, ljudem, ki so že tukaj v begunskih eh, centrih, eh, bi morali nekaj sporočiti. Ne smemo ponavljati napake iz Afganistana in Iraka. saj takrat niso, bile na voljo, niso bili na voljo komani resursi za izgradnjo demokratičnega Iraka. E, Beguncem bi lahko pokazali, da je najbolje, da se pripravijo, da se izobrazijo, tako da se bojo vrnili v Sirijo, ne samo da bi izboljšali svoje življenje, ampak da bi zgradili prihodnost Sirije. In to mora biti del takšnega Marshallovega plana, ki ga potrebujemo za prihodnost Sirije. Hvala lepa. Naslednji je gospod Marjas. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Poraz eh, ISIS-a je odvisen od eh, izida vojne v Siriji. Potem pa moramo rešiti tudi politično rešitev za Sirijo. Ponovno moramo ustvariti državo, potrebujemo demokratične, svobodne volitve. Treba izolirati sile, ki podpirajo džihadiste. Turčija. Saudska Arabija in Katar pomaga džihadistom. Evropska unija pa dovoljuje igrice, ki jih igra Ankara. Ne samo to, da daje jim celo 3 milijarde evrov za to, da bi Turčija eh, domnevno pomagala pri reševanju begunske krize. S tem se podpirajo tihotapci ljudi, ki vsak dan nesreča pošiljajo na tisoče ljudi ne more eh, biti tako, da bodo prihajali vedno novi ljudje, države pa jih ne morejo več eh, sprijemati. Tako da bo treba postati bolj aktiven, kar zadeva žariščne točke, ustvariti je treba tam, kjer jih je eh, mogoče uporabiti, torej v Turčiji. Hvala lepa. Mr. Kousa. Gospod Kousa. Hvala lepa, gospa predsednica, eh, visoka predstavnica, veččas slišimo, da ni napredka v Siriji, vendar pa je to napredek, ki ni priznan. Turčija in Saudska Arabija omogočata celo tih otapljanje z nafto, zdaj se borijo tudi proti kurdom. Uh, ta koalicija ni dobro koordinirana, ni koordinirana strani vlad. Mislim, da moramo spremeniti naše poglede. Ne moremo vedno samo uveljavljati našega stališča, temveč se moramo pogovoriti tudi s sirsko vlado. Mogoče bi lahko zdaj vodili drugačen dialog, mogoče ne v Siriji, vsekakor pa o prihodnosti ne mora odločiti Evropska unija in ne Amerika. To morajo narediti sirci z načrtom iz Duneja ali pa tudi Ženeve. Hvala, <clears throat> gospa, gospa predsedujoče. Po tem, ko smo dosegli 450 tisoč eh, mrtvih in tako dalje, smo končno začeli z pogajanji, ki smo si jih vsi želeli. Veliko bi bilo treba povedati, o sogovornikih, ki so bili izbrani, organizacije, ki so ki, iz Saudske uh, eh, eh, Arabije, so ekstremistične. Pravo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali regionalne sile si resnično želijo mir, če bi moral oceniti uh, napetosti, ki jih je povzročila Saudova Arabija, bi, želi, bi odrekel ne. Mogoče je to šele dru, je v drugem planu. Potem pa moramo govoriti tudi o Turčiji. Treba pa je govoriti tudi o prihodnosti Asada, to še zdaleč ni rešeno. In o tej temi veliko Rusija, Iran, ZDA še vedno zavlačujejo. In po, trenutek pa je pozitiven za to sodelovanje in zato se sprašujem, kak, katere so prednostne naloge, ki jih moramo narediti. Oduzeti uh, orožje in denar Daješu. Uh, in eh, še vedno lahko to naredimo. Eh, še danes rafinerije in eh, naftni in nafta delujejo. Torej, če želimo pristriči peruti, potem moramo storiti to, čeprav so to težke odločitve. Sedaj pa gospod Epidios. Hvala, gospa predsedujoča moje mnenje je, da kar zadeva Sirijo, Evropska unija ne izvaja politike, ki bi lahko rešila težav. Ukvarja se nasplošno z, z tem vprašanjem in ne eh, sprejema ukrepov, ki bi lahko rešili problem. Čas pa priganja imamo človekoljubno krizo v tej državi, veliko civilnega prebivalstva je bilo pobitega tudi zaradi um, zločinov, ki jih je um, povzročil Daješ. Evropska unija pa preprosto gleda. Treba pa bi bilo ukrepiti, predvsem bi bilo treba izolirati države, ki pomagajo džihadistom. Turčija, Katar, Saudsko Arabijo. Potem pa pod nadzorom EU je treba za pogajalsko mizo povabiti e, Rusijo, e, Asada, sirske kurde in morda tudi opozicijo. Tako e, bi se vsi skupaj borili proti Daješu in eh, rešili svoje državljane, pa tudi Evropsko unijo. Sedaj ima pa besedo visoka predstavnica Mogherini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi želi, da skušam nakazati eh, neka sporočila, predati neka sporočila upanja. Presi pre, prepričala sem, da če ne bo upanja, potem je zelo težko uh, delati na sprememba, ki jih potrebujemo. V resnici pa je pot pred nami težka in dolga. Prosim, ne pričakujte nobenih um, dramatičnih prevratov k malu. Kar smo, je, kar smo naredili je, da smo na pravi poti. Še zdaleč pa nismo našli rešitve za to vojno. Res pa je, če pogledamo nazaj eno leto, eh, nismo imeli enotnosti mednarodne eh, skupnosti. In nobene, eh, nobenega koledarja, nobenega načrta. Danes smo v boljši situaciji in to nam omogoča, da, imamo, da lahko oblikujemo pogoje za um, pogajanja, za načrt in za koledar. Mislim, da je to naša vloga kot Evropska unija, ki jo um, koordiniramo z vsemi državami članicami, uh, tistimi, ki sedijo za mizo in tistimi, ki ne sedijo za to mizo. In zato je zelo pomembno, da vprašanje uh, Sirije uvrščamo tudi na svet. Uh, um, za zunanje zadeve. In zato je tam sedi vseh 28 držav članic, tako vsi slišijo in tudi mi slišimo njihovo mnenje. In uh, zelo sem zadovoljna, da lahko naredimo to tudi s parlamentom. Veste vsi, da je parlament, uh, po mojem mnenju, zelo pomemben igralec. To je naša vloga. Ne toliko postavljati pogoje ali predpogoje, ampak skušati uh, ustvariti pogoje za to, da se začnejo pogajanja, ki bodo konstruktivna, seveda v sodelovanju z OZN. Uh, Veliko od vas je zastavilo vprašanje o sestavi delegacije opozicije, formatu, načinu pogajanj, ali bodo pogajanja za se začela naslednji ponedeljek ali bomo to eh, prestavili. O tem smo razpravljali včeraj. Eh, eh, na, na, na sestanku in lahko povem, da eh, posebni odposlanec eh, OZN ima vlogo, ki jo podpira skupina. Mi kot Evropska unija pa moramo ohraniti vlogo OZN in skušati najti način eh, in čas za pogajanje, ki jih bodo oni videli. Tako bomo tudi skušamo zajavčiti, da vsi akteri se bodo počutili dovolj uh, varni in da OZN omogoča vsem enake pogoje. Za nas pa kot evropejce pa je pomembno, tako kot sem povedala na začetku, da na nek način, in to je v rokah uh, posebnega odposlanca OZN, ampak da na nek način najdemo način in zagotovimo, da celotna sirijska družba, vse skupine, tiste, ki so bile prisotne na konferenci v Rijadu in tiste, ki jih ni bilo, eh, da se vključijo v politični proces in se borijo proti Daješu in terorističnim skupinam, ki eh, so definirane kot take. Eh, vsak mora najti svoj način za uh, vključitev v ta proces in morajo se počutiti, da je to njihov proces. Ključno je, uh, da se sirci odločajo o prihodnosti svoji, uh, svoje države. Vsi sirci, tudi tisti, ki so zunaj države. Pomembno je tudi, da to, kar je povedal naš kolega Kosol, Kosolino, uh, izgubljamo generacije siricev, sircev, izgubljamo njihovo, izgubljajo življenja, izobrazbo in upanje. In to je nekaj, kar bo sir regija plačevala desetletja. In zato mi vlagamo veliko sredstev, pa tudi dela v izobraževalne programe. Zagotoviti moramo, da država, ki je imela zelo um, dobro, dober izobraževalni sistem, da še naprej vlaga v svojo prihodnost. Ko bo napočil trenutek, bomo morali imeti generacije sircev, ki bodo znali materialno in nematerialno obnoviti državo. Znanje, kompetence, izkušnje, izobraževanje celotnih generacij. Zato moramo poskrbeti sedaj. Sicer bomo čez 50-15 let imeli velike težave. Tudi kar zadeva radikalizacijo. Mladi, ki sedaj poznajo samo vojno, konflikte, lakoto življenje v eh, taboriščih, verjetno ne bodo najboljši državljani jutrišnjega dne. In to ni torej samo o, o, humanitarna dožnost, ampak je tudi o, naložba v našo prihodnost in stabilnost. Zaključila bom o, um, s tem, da, se, da povem, da veliko vprašanj je zadevalo tudi o, teme, o katerih bomo še govorili, Saudski Arabiji, Iranu, Turčiji um, verske, verskih manjšinah. In to so vse uh, teme, o katerih smo razpravljali že danes ali pa bomo danes, jutri in pojutršnjem. V preteklosti sem že povedala, da mm, mi je všeč izmenjava uh, mnen z, vamo, zelo, z vami, zelo koristno je tudi za moje delo, tako v komisiji kot v svetu, uh, kot Eh, predstavnica, visoka predstavnica, vendar pa kot eh, bivša poslanka bi želela ponižno predlagati, da pripravite eh, koledar, za, ki bo zadeval zunanje zadeve. In kjer se boste osredotočili na malo ključnih tem. Morda bi tako lahko organizirali eh, naše delo, da ne bomo ponavljali eh, naših razprav v dan za dnem. Mm. Potem pa še nekaj zelo specifičnega podpora Jordaniji, kar zadeva trgovino. Želela bi povedati, da smo o tem na dolgo razpravljali včeraj z bivšim eh, zunanjim ministrom Jordanije, pa tudi na svetu za zunanje zadeve in tudi z eh, kraljico, jordansko kraljico v, z jordanskim kraljem. Eh, z jordanskim kraljem prejšnji teden. In tukaj ne govorimo samo o finančni pomoči, ampak tudi z eh, ciljno in začasnimi ukrepi, s katerimi bi olajšali njihovo trgovino z EU. Uh, eh, oni po londonski konferenci so razvili eh, načrt za ustvarjanje delovnih mest, eh, tako za Jordance kot tudi za sirske begunce. In mislim, če želimo, da bo to trajnostno in če si želimo integracijo sirskih um, beguncev in si ne želimo konfliktov v, v teh družbah, je In torej, če želimo, da bi ti sirci gostovali v državah, ki niso bogate z fosilnimi gorivi in tako dalje, potem moramo to podpreti. In upam, da lahko računam na podporo parlamenta, da bomo torej delali v to smer, torej ne samo direktna finančna pomoč tistim državam, ki gostijo Eh, begunce, ampak tudi trgovinski ukrepi, ki bodo Jordani pomagali uh, ustvarjati nova delovna mesta in tudi uh, gospodarske investicije. Tukaj bom zaključila, zahvaljujem se vam za vaše prispevke, ki so zame zelo dragoceni in upam, da bo pot naprej spodbudna, tako kot je bila v preteklih treh mesecih in da bomo skupaj z našimi glavnimi prijatelji in partnerji v eh, regiji in globalno, da bomo olajšali in popeljali naprej ta težek proces. Eh, mislim pa, da smo že na pravi poti. Hvala.